ko se zoprstavljajo in borijo proti vsakršni obliki diskriminacije. Hvala lepa. Komisaren. Hvala lepa, gospod komisarka. Šest predlogov resolucij smo dobili, šest skupin, EKR, ELS, Zeleni, ALDE, Socialisti in GUE. Razprava je s tem konec. Glasovali bomo po vseh razpravah. Naslednja razprava je o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andreja Počobuta. Na začetku dobi besedo gospod Kačmarek. Za minuto. Przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Gospod predsedujoči, Eh, gospoda eh, Poževita so, Poževita so osvobodili iz pripora, eh, vendar pa to še zdaleč ni zaključeno vprašanje, kajti karkoli se zgodi, je politične narave in uporabljajo se določbe prava za preganjanje tistih, ki se borijo za pravice Eh, oziroma za svobodo eh, do izražanja. Kaj ti, kot vemo, je eh, to načelo demokracije, krš, je pa kršeno v Belorusiji, kot naprimer v primeru gospoda Podžobuta, ki je preganjan in potrebno je pozvati beloruske oblasti, da ga izpustijo iz pripora. Hvala lepa, gospod Kačmarek. Sedaj pa gospod Lunaček. Za eno minuto. Za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Tudi mi smo bili pozitivno presenečeni, ko smo slišali, da so Andreja Počobuta v soboto izpustili. Ampak, kako je povedal gospod Kačmarek, nikakor ne moramo biti zadovoljni z stanjem na področju človekovih pravic in stanjem na področju svobode izražanja med novinarji, pravniki in drugimi aktivisti v Belorusiji. Več kritik smo že slišali v zvezi s tem, kako gospod Lukašenko vodi svojo državo. Mislim, da je on zadnji diktator v Evropi in vesela sem, da je Evropski parlament združen v boju proti kršitvam svobode izražanja v resoluciji od Belorusije zahtevamo, da takoj konča prakso pritiskanja na kogarkoli, na novinarje, delavce v medijih ali druge aktiviste. Vse zapornike vesti je treba izpustiti. Belorusija je del Evrope. Takšno zatiranje nima mesta v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospa Šake. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Čeprav so gospoda Počubuta izpustili, se bo moral še vedno zagovarjati za obrekovanje. To je posledica njegovega dela v vlogi novinarja in ker je član polske manjšine. Ni pa sam zelo veliko predstavnikov civilne družbe, novinarjev, je prav tako priprtih in nasploh je življenje v Belorusiji vedno težje. Svoboda izražanja tudi na spletu je pod velikim pritiskom. Žal se to dogaja tudi s pomočjo podjetij iz Evropske unije, ki so v Belorusijo izvozile tehnologijo, ki omogoča takšno zatiranje. To pomaganje Belorusiji pri zatiranju se mora končati. Belorusija je zadnje diktatorstvo, zadnji diktatorski režim v Evropi, zato moramo storiti vse, da bo k malu tega konec. Poslati moramo jasen signal beloruskim oblastem, da niso dobrodošle na srečanju vzhodnega partnerstva. Odnos z Belorusijo je že predmet strogega pogojevanja in beloruske oblasti se morajo zavezati k spoštovanju človekovih pravic in načela pravne države, kar so storile leta 2009 v Pragi. Mislim pa, da bi morali okrepiti povezave z organizacijami civilne družbe v Belorusiji, okrepiti pa bi morali tudi stike med ljudmi. Čisto preprosto. Vse omejitve združevanja, izražanja in politične dejavnosti je treba umakniti. To so temeli demokracije in ironično, beloruske oblasti so se zavezale, da bodo to spoštovale. Morda bi morali razmisliti o dodatnih sankcijah in morda bi morali poskrbeti, da se bodo evropske sankcije dejansko tudi izvajale, tiste, ki smo jih že uvedli. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Repo za minuto in pol. Andrts Pačabuti, joka on puolalais Valkovena. V zadevi Andreja Počubuta. je bilo spet tako, da se je novinar znašel v, prizoru, v zaporu zato, ker je izrazil svoje mnenje o predsedniku in o stanju v družbi. Seveda, Eh, je možno očitno vse. Lahko se nekoga tudi obsodi na večletno zaporno kazen. Ampak dokaz za šibkost predsednika Lukašenka je prav v tem, da ne želi ne civilne družbe, ne demokracije, ker bi to pomenilo, da se bo njegova oblast končala. Zelo dobra novica je, da je bil Andrzej Počoput uh, eh, izpuščen in to je bilo omogočeno tudi zaradi hitrega posredovanja Evropske unije in zaradi eh, svobode izražanja na internetu. Tudi Amnesty International se je zelo hitro odzval. Želel pa bi spomniti na to, da še številni politični zaporniki čakajo na izpustitev v eh, Lukašenkovem režimu. Eh, kršenje Svobode izražanja je kršenje ene pomembnih temeljnih pravic, ki je vkrati tudi v nasprotju z ustavo Belorusije. Služba za zunanjo delovanje Evropske unije bi morala na svojem sestanku konec julija bolj poglobljeno razpravljati in proučiti situacijo v Belorusiji. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mastalka za minuto. Hvala lepa zastupují na obranu těch kterým říkáme vězňové svědomí. Tukaj ščitijo tiste, ki sedijo v zaporu brez posebnega namena. Preprečevati moramo preganjanje, ampak selektivnost naše izbire ne, ugova, ne ustreza eh, resničnosti. Lahko sklepamo resolucije, ampak svojo selektivnostjo ne smemo krepiti sporov med državami, kajti to bi lahko imelo resne posledice. Danes govorimo o Andreju Počubutu. Bojim se, da se naši poslanci tukaj zanimajo bolj za druge aktiviste, naprimer Juliana Assangea. Ne vem, ali bi morali spregovoriti tudi o njem. Hvala lepa, gospod Maštalka. Zadnji avtor. Ja, gospod Poselc, modri karton. Ali boste prisluhnili vprašanju, gospod Maštalka? Izvolite, gospod Poselc. Beloruski veloposlanik v Pragi je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 sedaj pa še gospod Migalski kot zadnji avtor. Hvala lepa, gospod in gospodje. Gospod predsedujoči, gospa Šake ima prav, ko pravi, da gospod Počubut ni bil oproščen, ampak da je bil samo izpuščen. Še vedno mu grozi sedemletna zaporna kazen. Gospod Repo je imel prav, ko je dejal, da je še 13 drugih uspelo ali upalo ustati proti temu zadnjemu diktatorju. In zakaj je počubut v zaporu oziroma mu grozi zaporna kazen? Zato, ker je novinar in ker je poljak. Ampak to ni vse. On je pogumen poljak, pogumen novinar in pogumen član opozicije. To je bilo preveč za predsednika Lukašenko. Če se je kriv počobud, kriv je tega, da je svoje delo opravljal ustrezno. Vprašanje pa je, ali mi delamo vse, kar lahko, kajti vedno bo nekdo ali več ljudi v tej dvorani, ki ne bodo vedno držali skupne politične linije. Korenček in palico uporabljamo izmenično. Mislim pa, da bi se morali odločiti, ali bomo uporabljali eno ali drugo vrsto orodja in sicer dlje časa. Problem je, da nam ne uspeva ohraniti iste linije v zvezi z Belorusijo. Hvala. Hvala lepa. To so bili sedaj avtori, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Začel bo gospod Silvestri za minuto. Hvala, predsedujoči. Že neštetotič tukaj obsojamo pre... nespoštovanje svobode izražanja v Belorusiji, pa vendarle je to država, s katero imamo sosedsko politiko. Andrej Počobut je bil zaprt zato, ker je užalil predsednika Lukašenka in eh, pri tem je tvegal petletno zaporno kazen. Že eh, lansko leto smo imeli tak primer, trimesečno zaporno kazen za novinarja, ki je kritiziral predsednika. Eh, svoboda tiska in svoboda združevanja eh, sta zelo kršeni v Belorusiji tudi m, mm, nekaj preiskav je bilo že e, narejenih glede obsodb in načina delovanja pravosodnega sistema. In mislim, da bi, se morali, da bi morali Belorusijo vzeti bolj pod drobno gled. In predvsem zato, da se ne bi začelo prehitro razmišljati o kakšnih pobudah za širitev Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Keringer te Odenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Cenzura medijev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cenzura v medijih in omejevanje svobode izražanja sta redna praksa v Belorusiji. Zakon, ki velja že od leta 2008, te prakse dopušča. Leta 2011 so več novinarjev priprli 13 so jih tudi zaprli. 21. junija je bil aretiran Andrej Počobut. On je novinar in član tudi Zveze Poljakov na Polskem. Obtožujejo ga klevetanje. Izpustili so ga sicer iz eh, pripora, ampak še vseeno mu grozi sedemletna zaporna kazen pozivam beloruske oblasti, da čim prej začnejo spoštovati 24. člen ustave v Belorusiji, kajti tam je zagotovljena svoboda izražanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Geringer de Ödenberg, sedaj pa gospod Tanak. Gospod predsedujoči, premer. Andreja Počobuta iz polske manjšine v Belorusiji kaže, kako brutalen in paranoičen je režim v Minsku. Počobut je pridržal KGB, zaprli pa so ga, ker naj bi klevetal proti Lukašenku v članku, ki ga je zapisal za splet v Evropski uniji. Menimo, da bi svoboda izražanja morala biti človekova pravica, ampak v Belorusiji je to vodilo do zapora. Tri leta je dobil zaporo in ni jasno, oziroma je jasno, da načel pravne države ni, dokler je na oblasti Lukašenka. Sankcije EU bi morali okrepiti, dokler Lukašenka ne bo odstopil in dal Belorusom možnost, da sami odločajo o tem, kako jih bodo vodili ne smemo dopustiti, da bi imeli še eno Kubo v Evropi. Hvala. Danke, Hvala lepa, gospod Tenak. Sedaj pa gospod Murphy. Thank you, president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lukašenko želi obdržati oblast, zato brutalno zatira vso opozicijo, vključno s kritičnim novinarstvom, vsakega, ki ščiti človekove pravice ali vsakega, ki se ukvarja z sindikati. Alas Bielecki je bil prav tako mm, priprt in to je primer zatiranja. Takoj bi ga morali zapustiti, prav tako kot vse druge zapornike, ki so politične zaporniki. Parlament bi moral tudi zahtevati moratori glede smrtne kazni in tudi njeno ukinitev. Aktivno moramo podpirati delovne ljudi v Belorusiji oblikovati moramo sindikate, ki bodo branili malega človeka proti velikim korporacijam in demokratizirati moramo družbo tako, da bo bogatstvo služilo večini ljudi, ne pa samo majhni gospodarski in politični eliti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Paška. To, vážený pán predsedajúci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. V svetu se pač dogaja, da vladari, ki nimajo več podpore pri ljudeh, iščejo vse možnosti, da bi ostali na oblasti. Bolj kot si oblast eh, oziroma bolj kot si ljudje želijo, da bi se rešili oblasti, bolj se vladar zateka k nasilju. Novinari in kritični državljani so prve žrtve represali. Pogosto so žrtve tudi tisti, ki si prizadevajo za politične spremembe. Vlado skrbi, da bo treba organizirati volitve, kajti državljani ne zaupajo več Lukašenku. Lukašenkovi sodelovci pa so dobro plačeni za svojo zvestobo in sprememba bi pomenila, da bi izgubili svoje prednosti. Mislim, da potrebujemo eh, rešiti te probleme, kajti ustrahovanje novinarjev je nekaj vsakdanjega. Srečanje zunanjih ministrov z Belorusijo je dober primer, da Belorusom pokažemo, da takšni ukrepi niso spremljivi. Hvala lepa. To so bili govorniki v imenu skupin, sedaj pa še drugi. Gospoja Konsari. Hvala, gospod predsedujoči. Že večkrat sem se srečala s političnimi zaporniki iz Belorusije. To so bili novinarki, novinarji kot v tem primeru. Srečala sem se tudi s sindikalnimi predstavniki in tudi s številnimi člani eh, sorodnih političnih skupin. Politični zapornik, to več ne bi smelo obstajati, ta izraz več ne bi smel biti v uporabi v Evropi, ampak očitno se področje človekovih pravic slabša v Belorusiji in zato mislim, da bi morala biti Zahodna Evropa bolj odločna in eh, bi morala bolj ukrepati na vseh ravneh. Še sploh sedaj, ko se pripravljamo na srečanje med ministri za zunanje zadeve, bi uh, se morali zauzeti za to, da na dnevni red postavimo tudi vprašanje slabšanja ravni spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji. Uh, Naj pomislimo na številne mlade ljudi, ki bi tudi želeli priti v Evropo, študirati in uh, mogoče bi morali mi sodelovati pri izobraževanju novih aktivistov. Hvala lepa, sedaj v postopek pritegnite pozornost predsedojočega, tudi tukaj je prijavljenih veliko več, kot jih bo dobilo besedo. Odločil sem se tako, da tistih, ki so se prijavili k besedi, pri prejšnji razpravi tokrat ne bodo dobili besede. Najprej gospod Protaševič. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prejšnji teden smo pripravili resolucijo in gospod Počubut je bil še vedno v zaporu. Sedaj so ga izpustili. Nekaj besed želim dejati o gospodu Počubutu, kajti osebno ga poznam. Obiskal me je na polskem to je človek z integriteto, to je človek, ki lahko v Belorusiji opravi zelo dobro delo, kajti je član sindikata. Omeniti želim tudi Adama Mihnika, tako kot na oziroma v obdobju komunizma, lahko rečem, da bo enako veljalo za gospoda Počubuta in Mihnika. Tako kot je komunizem izgubil, bo tudi beloruska oblast izgubila. Prosim jih, da nehajo preganjati opozicijske sile. Hvala. Hvala. Gospod Lisek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Są tacy, którzy... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišimo, oh ne, še ena resolucija o Belorusiji. To nima nobenega smisla, Lukašenki je vseeno. Ampak morda, morda bodo ti signali, ki jih pošiljamo v Belorusijo in prepričan sem, da jih v Belorusiji slišijo, morda se bo našla skupina ljudi v oskem krogu okrog predsednika, ki bo poskrbela, da se bo nekaj premaknilo. Obstajajo ljudje, ki preganjajo tudi študente z univerz. Upam, da se bomo spomnili njih in jim preprečili, da ne bodo mogli uživati na smočiščih v Švici ali obalah Španije, kajti tako bomo poskrbeli, da bodo enkrat dejansko potekale demokratične volitve v Belorusiji. Hvala, sedaj pa gospa Esaja. Kitoksija, puhemies. Valko-Venäjä on sään... Hvala, gospod predsedujoči. Belorusija je redno na dnevnem redu naših nujnih zadev. To je eh, režim, ki zatira svoje prebivalce in tokrat pa se je eh, vladajoča elita lotila novinarja polskega rodu. Večkrat smo že ugotovili, da odrejene kazni niso bile razveljavljene v Belorusiji za primere takšnih kršitev. Že leta 2011 Eh, je bil ta novinar um, obsojen za kaznive dejanja, ki naj bi jih zagrešil. Eh, in dejansko je kar precej političnih zapornikov še za zapahi v Belorusiji. Sama sem uh, posvojila enega izmed njih, ki so ga tudi fizično mučili in uh, pozvala sem tudi Evropsko komisijo naj se sama zauzame za to, da bi čim prej izpustili te politične zapornike. Majo. Hvala, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob primeru Andreja Počubuta se lahko vprašamo, kaj se dogaja z svobodo medijev. To je zelo pomemben element vsake demokracije. Kako daleč bomo šli tukaj, ne vem. Mislim, da je prestop na demokracijo po pol stoletja komunizma nekaj zelo težkega. Mislim, da je to zelo velik izziv. Ampak odzivi določenih eh, politikov me čudijo. Počubut naj bi bil Belorus in tam tudi dela. Vem pa, da moramo biti zelo previdni pri tem, ko se vtikamo v drugo državo in mislim, da ne smemo izključevati Belorusije iz evropskih krogov. Ne smemo uporabljati dvojnih meril, kajti pri vseh naših gospodarskih partnerjih, vse od vzhodne Evrope do arabskega polotoka, se srečujemo s temi težavami. Modri karton spremete. Da, v redu. Hvala lepa. Eno hitro vprašanje. Nisem čisto razumel, ali podpirate zaporno kazen počubuta, ste proti ali menite, da je to notranja zadeva Belorusije ali je naša naloga, da to storimo. Zato ste plačani, da se dejansko borite za take ljudi, kot je gospod Počobut. Hvala lepa, gospod Migalski, gospod Obermajer. Ja, hvala gospod migalski tako bom lahko bolj natančno povedal kar sem želel povedati kajti v minuti je to težko to je prav gotovo nekaj o čemer morajo razmisliti evropski poslanci ampak mislim da moramo najti uravnoteženi pristop pri tem kako ocenjujemo kršitve svobode tiska, ko govorimo o Belorusiji, ne smemo pa biti tolerantni pri primerih v večjih državah. Zato mislim, da moramo seveda podpirati dialog z Belorusijo, ampak po drugi strani moramo biti tudi občutljivi, ne smemo pozabiti, da so določeni ljudje ogroženi, zato moramo poskrbeti, ampak postopati moramo previdno. Hvala. Hvala lepo, sedaj pa kolarska bobinska.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 pa Belorusija še vedno izvaja nedemokratične postopke, ljudi tlači v zapor in ignorira naše signale. Zato vs ministre v okviru vzhodnega partnerstva pozivam, da pregledajo in na novo zastavijo naše odnose z Belorusijo. Upoštevati moramo, da Belorusija ignorira naše signale in še vedno krši človekove pravice. Belorusija mora razumeti, kaj ji želimo povedati. Hvala. Hvala lepa. Na koncu pa še gospod Tunun Hohenstein. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj smo zavrnili akto. Zato, ker določene vprašanje še niso bila jasna. Nekateri smo menili, da omejujemo svobodo uporabe interneta. Odločitev je bila težka, vendar to odločitev smo sprejeli, kaj ti svoboda medijev in svoboda informacije je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Danes pa Belorusijo pozivamo, da stori enako. Beloruske oblasti ne postopajo pravilno. Zato mislim, da bi morali podpreti Andreja Počubuta in druge, ki so člani demokratične opozicije v Belorusiji. Zahtevati pa moramo solidarnost in tudi izraziti podporo vseh institucij za nje. Hvala. Hvala lepa, gospod Tunen Hohenstein tem je postopka pritegnite pozornost predsedujočega konec, sedaj pa na koncu še gospa Hedegard. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 23. septembra bo Belorusi, v Belorusiji pomemben dan, takrat bodo volitve. To je zelo pomembno. Svoboda izražanja je pomembna za vsako volilno kampanjo, zato mislim, da je prav, da Evropski parlament pošlje tako močno sporočilo. Visoka predstavnica Eštenova je zaskrbljena zato, ker se tam kršijo človekove pravice, načela pravne države in demokratična načela. Od aprila, ko so spustili politične zapornike, se ni zgodilo nič. Noben politični zapornik ni bil več izpuščen. Tisti, ki so zaprti in tisti, ki so zune, se še vedno sooča z omejitvami človekovih pravic. Namesto tega smo bili spet priča temu, da so se sile represije okrepile in to tako, da so uvedli administrativne pristojbine in druge kazni. Gospa Ashton je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi informacij o tem, da je prišlo do zatiranja opozicije in neodvisnih medijev. Svoboda medijev je v Belorusiji še vedno močno omejena. Neodvisni novinari so pogosto neposredno žrtve oblasti. V izjavi predstavnika Eštenove smo slišali izredno omenjenega gospoda Počubuta. Zaradi novinarskih dejavnosti so ga še enkrat obtožili obrekovanja sicer so ga ta teden izpustili, ampak obtožnica še velja. Drugi nedavni primeri proti novinarjem vključujejo Pavla Svjatljova na 15 dni administrativnega pripora, zato ker naj bi priklinjal v javnosti. Belorusija se pripravlja na volitve in v zraku je strah kajti svoboda izražanja je nemogočena in novinarji ne morejo izvajati svojih dejavnosti. Visoka predstavnica torej še enkrat poziva oblasti, da prenehajo z zatiranjem neodvisnih medijev, civilne družbe in političnih opozicijskih sil, prav tako pa bi morali spreobrniti trenutne ukrepe. Vsi, ki si prizadevate za več ukrepov, za vas imam dobre novice. Danes se je zgodil pomemben dogodek. Svet za človekove pravice v Združenih narodih je danes sprejel resolucijo EU o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji. 22 za, 20 vzdržanih in trije glasovi so bili proti. Ta resolucija jasno poziva vlado v Belorusiji, da takoj in brezpogojno izpušča, izpusti in rehabilitira vse politične zapornike. Ta resolucija zagotavlja tudi mandat posebnega poročevalca za Belorusijo, ki bo letno poročal svetu Združenih narodov in Generalni skupščini Združenih narodov. Mislim, da je to velik uspeh za Evropsko unijo. Kaj je ti? tokrat smo dobili več pozitivnih glasov kot manj pozitivnih glasov glede oblikovanja posebnega poročevalca kot za blaže mehanizme lani. Razmere so torej resne, ampak mislim, da so bile to dobre novice. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Šest predlogov sprememb smo dobili, razprava je konec, glasovali bomo ob koncu naslednje razprave.